zato bom tako tudi prebral. Zapisnik tega zasedanja bo predložen Evropskemu parlamentu v potrditev na začetku naslednje seje, če nihče nima pripomp, potem bodo resolucije, ki smo jih sprejeli, poslane ustreznim organom, ki so omenjeni v teh resolucijah. Hvala lepa. Želim vam varno pot domov in hvala lepa za sodelovanje, enako velja tudi za naše.